liebe Kolleginnen und Kollegen. Spoštovane kolegice in kolegi, točno moramo začeti. Preden začnemo z dnevnim redom, pa je prosila za besedo Silvija Kostar, prosim. Eh. Hvala lepa, predsednica. Rada bi čisto na kratko spregovorila o tragični smrti 13 študentov pred dvema letoma v Španiji. Izgubili so življenje. Veliko jih je bilo. Gospa našteva vsa imena različnih narodnosti, sedem italijanov, bili so nemci, avstrici francozi, tudi uzbekistanci. Nekaj prijateljev in sorodnikov žrtev imamo tukaj. V zelo tesnem stiku smo z družinami. Upamo pa, da bomo postopek zaključili. Vendar pa, kar zdi, če boja za pravično, še nismo dosegli epiloga. Rada bi torej povedala tole. Odbor za peticije študenti zahtevajo harmonizacijo pravil, kar se tiče tragične izgube življenja. To, kar družine dobijo, je zelo raznoliko zelo velikanske razlike so in to bi rada predstavila torej v odboru. To je bilo eh, šolsko potovanje povezano z Erasmom. Mislim, da moramo zagotoviti, da bomo pri upravljanju teh težav zagotovili večjo usklajenost. Pa seveda, da bomo tudi imeli večjo varnost v prometu na takih šolskih poteh. Hvala lepa, Silvija, da si nas spomnila na to tragično nesrečo in da si še enkrat jasno povedala, kakšne posledice bi morali potegniti za prihodnost iz tega. Tako, sedaj pa glasovanje. Danes bomo glasovali o mnenju in o predlogu resolucije. Najprej mnenje krepitev ekonomske, socialne in teritorijalne kohezije Evropske unije, sedmo poročilo Evropske komisije. Poročevalec je bil gospod Diakonu. Želite besedo pred glasovanjem morda? Ne? Prav. Potem pa kar začnimo. Predlog spremembe ena. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe ena, k predlogu štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Šest za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 31. Drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani, preverjamo, predlog spremembe 31, drugi del, glasujemo. Konec glasovanja. 15 sprejeto, 9 proti sprejeto. to ne bi ničesar spremenilo, če bi Marita res tudi glasovala. Tako da je rezultat jasen. 18 za, proti, vzdržani, spre, zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani. Preverjamo. Predlog spremembe 19. Glasujemo. Ne gre, ne deluje. Devetnajst. Prav, zdaj je pa šlo. Enajst za, petnajst proti zavrnjeno. Dvajset, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani zavrnjeno. 21 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 22 za, proti, vzdržani sprejeto. 24 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 23 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Vzdržani sprejeto 26 za, proti, vzdržani zavrnjeno 27 za, proti, vzdržani sprejeto 28 za, proti, vzdržani zavrnjeno 29 za, proti, vzdržani sprejeto 32, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, preverjamo. Mislim, da je zavrnjeno, ampak vseeno, preverimo. Glasujemo, konec glasovanja, 15 proti 11 za, zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani, preverjamo. Mislim, da je to tudi zavrnjeno, ampak to tudi preverimo. Tesno je bilo. Konec glasovanja. 16 proti 11 za, zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani. Preverimo. Mislim, da je zavrnjeno, ampak vseeno. Bolje je preveriti. Verjetno enaka večina. Konec glasovanja 16 proti 11 za zavrnjeno. 34 za proti vzdržani zavrnjeno. 35 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 3 za proti vzdržani sprejeto. 37 za proti vzdržani zavrnjeno. 38 za proti vzdržani zavrnjeno vzdržani zavrnjeno, 39 za, proti vzdržani sprejeto, 40 za, proti vzdržani zavrnjeno, 41 za, proti vzdržani zavrnjeno. Ustni predlog 2 k 42. predlogu spremembe za, proti vzdržani sprejeto, 44 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. 46 za, proti, vzdržani sprejeto. 47 za, proti, vzdržani sprejeto. 48 za, proti, vzdržani sprejeto. 49 za, proti, vzdržani sprejeto. Tako sedaj pa končno glasovanje. Poimensko glasujemo. geschlossen. Konec glasovanja. 23 glasov za, nihče proti, 4 vzdržani. Z veliko večino torej sprejeto. Čestitke pripravljalcu mnenja. Upamo, da bo pristojni odbor ustrezno upošteval naše mnenje. Tako, sedaj pa predlog resolucije. Vprašanju za ustni odgovor gre za izvajanje bolonskega procesa stanje in nadaljne ukrepanje. Maja bo bolonska konferenca ministric in ministrov bolonskih držav v Parizu. To je izhodišče. S tem v zvezi bi prosila vse koordinatorje še enkrat, da spregovorijo o tem, o političnih skupinah. Konferenca predsednikov se prejšnji teden o tem ni odločala ne o ustnem vprašanju, ne o resoluciji. Očitno gre za velik zastoj, zato je pomembno predsednikom političnih skupin povedati, da je ta resolucija smiselna aprila, kasneje to nima smisla, ker potem bo konferenca se že odvila, potem je ne bomo potrebovali. Tako da torej vas res prisrčno pozivam, da bi spregovorili o tem s predsedniki političnih skupin in izpostavili pomen te resolucije, da bi to dejansko na naslednjem plenarnem zasedanju dejansko sprejeli. Škoda bi bilo za vso vloženo delo, če tega potem ne bi bilo na dnevnem redu. Tako, sedaj pa kar pridemo na glasovanje. Začnemo s kompromisom 3. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 23. Za proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 4. Dobro, bomo preverili. 24. Preverjamo, glasujemo. Predlog spremembe 24. Konec glasovanja. Zavrnjeno 14 proti 11 za. Kompromis 4. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 27. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 5. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 30. Za. Proti proti, vzdržani. Preverjamo. Predlog spremembe 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 14 proti 12 za. Predlog spremembe 31. Za. Proti. Vzdržani. Mislim, da je večina enaka, ampak preverjamo. 31, glasujemo. Konec glasovanja. 13 za, 12 proti. Sprejeto, dobro, da smo preverili. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Prehajamo na predlog sem je bil 38, za, proti, vzdržani, sprejeto. 39, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8, za, proti, vzdržani, sprejeto. 46, za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. 13 za, 13 proti, zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 4 in 5 skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tole bi pa rada preverila. Predlog spremembe 7. Glasujemo. Konec glasovanja. 13 za, 13 proti, zavrnjeno. 8 za, 9 eh, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 1 za, proti vzdržani sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, tole pa ni bilo jasno, niste dvigovali rok, preverjamo. Predlog spremembe 11. Konec glasovanja. Sprejeto 18 za, 7 proti. Prosim, da dvigujete roke. Kompromis dve. Za. Proti. Vzdržanje. Sprejeto. 15. Za. Proti. Vzdržanje. Sprejeto. Predlog spremembe 16. Za. Proti. Vzdržanje. Sprejeto. 17. Za. Proti. Vzdržanje. Preverjamo. Preverjamo predlog spremembe 17. Konec glasovanja. 12 za, 11 proti sprejeto. 18 za, proti, vzdržani. Preverjamo, kar precej se vas je vzdržalo, torej predlog spremembe 18. Konec glasovanja. 15 za, 7 proti sprejeto. Predlog sem imel 19 za, proti vzdržani sprejeto. Tako sedaj pa končno glasovanje, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. 23 za, 1 proti sprejeto. Čestitke. Upajmo, da bomo na naslednjem plenarnem zasedanju o tem tudi govorili. Tako, konec glasovanja, sedaj pa prehajamo na točko 10. Tisti, ki zapuščate dvorano, prosim, storite to hitro in tiho. Če morate torej zapustiti dvorano, storite to hitro in tiho. Tako, torej, sedaj imamo osnutek poročila o enakopravnosti jezikov v digitalni dobi. Poročevalka Prosim, če se pomirite. Torej, gre za osnutek poročila, lastno pobudo o enakopravnosti jezikov v digitalni dobi. Poročevalka je kolegica Jill Evans. Že sedaj pa želim opozoriti, da je rok za predloge sprememb 10. april ob 14. uri, torej nekaj časa je še. 16. maja pa bomo glasovali o tem poročilu. Gospa Evans, beseda je vaša, lahko predstavite svoje poročilo. Prosim. Hvala lepa, predsedujoča. Najprej bi se želela zahvaliti političnim svetovalcem in strokovnjakom, ki so mi zelo pomagali pri tem, pa seveda tudi sekretarijatu pri pripravi poročila do sedaj. Z velikim veseljem pa pričakujem sodelovanje s poročevalci Senci v naslednjih fazah. Skoraj sedem mesecev je žal trajalo, da smo dobili odločitev o pristojnostih med eh, Kult in Itre glede tega poročila. Samo dva tedna sem torej imela za pripravo poročila. Eden od teh je bil turkizni teden. To pomeni, da nisem mogla vključiti pršace v senci toliko, kot bi jih želela. Vseeno pa se torej veselim tesnega sodelovanja z njimi od zdaj naprej. Zakaj gre? Odlična študija, ki jo je objavila Stoa marca lani, je spodbudila tu to poročilo. Izpostavljene so ovire, ki jih jeziki predstavljajo za delo, mobilnost, čezmejno je trgovino, trgovino na splošno in javne storitve. Študija kaže, da nove tehnologije povzročajo težave, še prav posebno za manj govorene jezike, pa so ti tudi tisti, ki največ pridobijo zaradi teh tehnologij. Jezikovne tehnologije bi lahko postale prava pomoč pri premoščanju jezikovnih ovir tem poročilu sem želela to zamisel razviti še naprej. Iz mojih izkušenj z prve roke v Walesu, ki je za mašinski jezik, veščino, ki je prisotna na kar nekaj področjih, literaturi, književnosti in tako dalje, ampak kar se tiče digitalnega področja, pa tukaj seveda nismo konkurenčni, še prav posebno ne z angliščino. Ljudje preživijo ogromno časa v skoraj da popolnoma angliškem jeziku v digitalnem svetu. Nove tehnologije, kot tudi Alexa, spreminjajo način, kako živimo naše življenje, vendar pa niso na voljo v mašinskih jezikih. Vendar pa ne gre samo za težavo za mašinske jezike, kajti težava je, s to težavo se sooča veliko, evropskih jezikov. Tudi večinski jezik v realnem življenju je lahko manjšinski, v digitalnem. In študija kaže, da estonščina, naprimer latiščina in litvanščina imajo enako raven tehnološke podpore ali včasih celo manj podpore kot manjšinski jeziki, kot sta baskoščina in veščina. Angliščina je najbolj razširjen jezik na spletu, tudi seveda zaradi ameriškega vpliva. 60 odstotkov evropskega prebivalstva pa ne uporablja ali govori angleščine in velike razlike so med državami. Na Mačarskem, Španiji, na Portugalskem in Bolgariji, naprimer, manj kot 20 odstotkov prebivalstva govori angliško. Torej, ne gre samo za manjšinske jezike, to zadeva vse nas. Moje poročilo si torej želijo gledati, kako bi politike Evropske unije lahko izboljšale te razmere, ko razvijamo jezikovne tehnologije tudi pri manjših jezikih. Ključnega pomena je, da na tehnologijo ne pomislimo kot na nevarnost grožnja, ampak kot na sredstvo, ki lahko pomaga pri tem vprašanju. Poročilo je razdeljeno v pet delov. Najprej sem si ogledala ovire, kako doseči enakost med jeziki in razlike med bolj in manj uporabljenimi jeziki, te se večajo. Potem drugič, želimo izboljšati institucionalni okvir za jezikovne tehnologije. Tudi, da bi komisar dobil tudi področje več jezičnosti. Tako bi lahko izboljšali odziv EU, ki ga ponuja več jezičnost. Potem pa priporočila tretjič za raziskovane politike, kot je spostavitev velikega dolgoročnega finančnega okvira za raziskave in inovacijo. Prav tako spostavitev jezikovne platforme, kjer bi lahko zbrali strokovnjake na tem področju in potem tudi projekt jezikovne raznolikosti. Raziskave na tem področju so v domeni ne evropskih akterjev v tem trenutku. To moramo spremeniti, kajti komisija bi lahko bila pionirska na tem področju. In potem četrtič imamo priporočila za izobraževalne politike, tako da bi zagotovili, da bo naslednja generacija evropejcev vodilna na tem področju jezikovnih tehnologij, da bodo razvili svojo zmogljivost in razumevanje tega že zelo zgodaj. In potem tudi priporočila za zasebna podjetja in javne organe, kako lahko oni uporabljajo jezikovne tehnologije v svoj prid, kako lahko zasebna podjetja pridobijo, če bodo uporabljala samodejno prevajanje, prepoznavanje govora. To lahko olajša čezmejno trgovino in lahko izboljša tudi trenutno razdobljen digitalni skupni trg na ravni EU, držav članic in tudi znotraj nacionalnih držav, lahko pravimo KPC tehnologiji, da zmanjšamo neenakost med jeziki. 80 različnih jezikov imamo v Evropi približno in jezikovna neenakost je velika težava, ampak s pravo politiko lahko to razvijemo in uporabimo več jezičnost v naš prid. Hvala lepa. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Hvala lepa za predstavitev vašega poročila. Tako, sedaj pa poročevalce v senci. Kar po vrsti bomo šli, vsak največ tri minute, začenjamo z gospodom Sodrgašom. Prosim. Hvala lepa. Predsednica, rad bi se na začetku zahvalil in čestital poročevalki za pripravo tega poročila. Res zelo je bila časovno omejena, pripravila pa je zelo dobro poročilo in veselim se sodelovanja pri tem, da bi ga še izboljšali. Ampak naj izpostavim, da so razprave med odboroma ITRE in kult nekaj, kar ni naključno. Gre za osebino. Tema je res nekje med razgajami, razvojem in kulturo. To je vedno težko vprašanje. Mislim, da moramo se poglobiti v to. Veliko dela je še potrebno praviti. Ne bom šel v podrobnosti poročila. Vse to je zelo temeljito predstavila poročevalka. Podpiram vse, kar je izpostavila. Naj pa spomnim, da ni to poročilo kar strela z jasnega. To je pobuda od spodaj na zgor. Naj podam primer. 2012 je krovna organizacija za jezikovne tehnologije naredila veliko analiz in študij glede statusa jezikovnih tehnologij. In ta razkorak med angliščino in drugimi večjimi državami in večjimi jeziki in manjšimi jeziki, manj uporabljenimi jeziki, je velikanska. 2012 je to bilo, sedaj po petih, šestih letih, pa vidimo, da se razkorak veča. In za to gre. Ko smo torej želeli imeti to analizo, študijo, to je bila naša pobuda in parlament je sprožil to pobudo od spodaj na zgor. Študija je bila pripravljena. Sedaj pa so bile prvič take študije predstavljene politične odločitve, da potrebujemo torej politično evropsko ukrepanje na tej ravni. Potrebujemo evropski pristop. Študijo so pripravili španski znanstveniki, zelo dobra je, zelo temeljita. Sedaj pa mislim, da to poročilo odraža zaključke te študije. Mislim, da moramo iti še naprej želim poročavki veliko uspeha. Mislim pa, da bo parlament sprejel svoje stališče in izrazil tisto, kar je treba izraziti. Hvala lepa, zdaj pa Jana Tom. Uh, uh, Hvala lepa, predsedujoča, spoštovani kolegi. Zahvaljujem se predsedujoče, se poročevalki za to delo. V času digitalizacije moramo spremeniti naš pristop do jezikov. Pred 100 do 200 leti je raznolikost jezikov v Evropski uniji bila ogrožena. Namreč vlade so podprle glavni nacionalni jezik, manjši jeziki pa so začeli izumirati. v času analognih eh, postopkov seveda nismo mogli omogočiti vseh državnih postopkov v različnih jezikih. To je vplivalo tudi na izobraževanje. Uradni jezik je postal nujno urodje za komunikacijo in na tak način so se ustvarjali narodi. Če neka oseba ni mogla razumeti recimo ukazov v vojski ali pa izpolniti svoje svojih davčnih napovedi, je to seveda predstavljalo velik problem. Digitalizacija pa je spremenila stvari in sedaj, ko imamo digitalne storitve, lahko na učinkovit in ugoden način uporabljamo različne jezike. Naj podam primer. Moja država, Estonija, ima zelo konsistentno jezikovno politiko. Po drugi strani pa imamo tudi močno e-vlado. 95 odstotkov davčnih napovedi je v Estoniji izpolnjenih preko elektronskega umestnika. To lahko storite v estonščini, angliščini ali ruščini. Kljub temu, da omogočamo trojezično davčno napoved, to ne zapleta dela davčnega urada, ki vse podatke obdela v estonščini. Takšen način je hiter in učinkovit poročevalka je govorila o digitalnem izumiranju jezikov in to je res pomemben problem. Namreč, če nek jezik ni v uporabi na spletu, potem nima možnosti za preživetje v prihodnosti. Manjšinam moramo sedaj podati možnosti, ki jih v preteklosti niso imele zaradi uradnih nacionalnih jezikov in digitalizacija nam omogoča pomembno priložnost, da to storimo. Bi pa pokomentirala še nekaj, kar je povedal kolega prej. Namreč biti moramo realistični, ko si zadajamo cilje. Nikoli ne bomo mogli popolnoma premostiti eh, tega, tega, tega razkoraka med angliščino in drugimi jeziki. Sama sem jezikoslovka in eh, tisti, ki so naravni matni govorci, angliščine tega sicer ne želijo slišati, ampak angliščina je popolnoma drugačna v svoji strukturi in je ne moremo primerjati z drugimi jeziki. Äh, Najlepša hvala, Jana Tom. Kolegica ni Rijada, izvolite. Hvala lepa. Strinjam se s kolegico pred menoj. Večkrat sva se pogovarjali o tem, kako angliški jezik ubija druge jezike, kljub temu pa danes govorimo vsi angliško, kljub temu, da bi lahko govorili v maternem jeziku. Če imate priložnost, da govorite v svojem maternem jeziku, to tudi storite. Hvala vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila o enakopravnosti jezikov v digitalni dobi. Ta, to poročilo je bilo pripravljeno ob najbolj primernem času, namreč stvari se spreminjajo predvsem kar se tiče tehnologije, tukaj se naš svet eh, močno spreminja in to pač moramo sprejeti. Poročilo želi odpraviti aspekt neenakosti, ki je trenutno najpomembnejši v Evropi, gre za jezikovno neenakopravnost. Tisti, ki govorijo regionalni ali manjšinski jezik, nimajo enakih priložnosti in to je nespremljivo za 21. stoletje. V vsaki državi članici imamo manjšinski jezik, naprimer jezik sami, na finskem, potem irščina in tako naprej. Deset odstotkov evropskih prebivalcev govori manjšinski jezik. In zato smo dolgo čakali na takšno poročilo. Tehnologija nam seveda koristi, ampak tehnologija naj koristi tudi manjšinskim jezikom. Uspodbuja naj uporabo manj uporabljenih regionalnih jezikov. Podpiram torej poziv k temu, da bi komisija morala nekemu komisarju dodeliti portfolij več jezičnosti. Sama bi šla še korak naprej. Po mojem mnenju bi moral obstajati neodvisni urad evropskih inštitucij, ki bi bil nekakšen kulturni in večjezikovni ombudsman. Evropska unija se mora namreč zauzemati za kulturno in jezikovno eh, enakopravnost. Mislim, da smo upravičeni do tega, da zahtevamo takšen urad. Obstaja namreč ogromno kršitev, ki upravičujejo ustanovitev takšnega urada. Za konec bi povedala še nekaj o tem, kako v parlamentu obravnavamo jezikovno raznolikost. 23 jezikov obstaja v tem eh, parlamentu, Jaz pa ne morem skoraj nikoli uporabljati svojega maternega jezika, kljub temu, da je eden od priznanih 23 uradnih jezikov. Torej, upam, da bomo še naprej razpravljali o tem krasnem poročilu in da se bo kaj spremenilo. Hvala. Ja, Najlepša hvala. Nadaljujemo. Besedo bom dala drugim kolegom, prosim, da se omejite na dve minuti. Najprej Sabine Farhajn, izvolite. Hvala lepa. Podprla bi to, kar so povedali kolegi pred menoj. Seveda bo v gospodarstvu, raziskavah in tehnologijah vedno obstajala neka lingua franca. V tem trenutku je to angliščina, tako pač je. In to je dejstvo, ki ga ne bomo mogli spremeniti niti z našimi ukrepi. Namreč mi, v Evropskem parlamentu ne moremo odločati o tem, v katerem jeziku se eh, ljudje pogovarjajo po svetu na konferencah, v trgovskih pogajanjih in tako naprej. To je pač trenutno angliščina. Ampak v Evropi moramo priznati naše evropske jezike kot enakopravne in takšne, ki se jih lahko uporablja. Tehnologija poenostavlja stvari. Včasih smo morali vsako sporočilo natisniti, in sedaj z novimi tehnologijami so stvari mnogo poenostavljene. Tudi ko gre za posamezne znake in črke, ki se jih uporablja, je to veliko lažje z novimi tehnologijami. Prav zato moramo res v poročilu tudi eh, upoštevati to, kje bi bilo zelo preprosto izvajati to, da se uspodbuja več jezikovnost, pa se tega ne počne pri določenih projektih jih lahko že v zasnovi oblikujemo na večjezikovni način, pa se tega ne stori za sedaj in to moramo upoštevati. Hvala, najlepša hvala, Silvija Kosta. Hvala lepa, rada bi se zahvalila kolegici za pripravo tega zanimivega in pomembnega poročila. Tukaj imamo vsi svojo vlogo in mislim, da moramo prispevati k temu poročilu. V tem trenutku je lingua franca res angliščina, ampak um, obobožena angliščina, namreč uh, gre za zelo poenostavljeno različico angliščine. Izpostaviti moramo torej, kako pomembna je več jezikovnost. To je eden izmed stebrov kulturne pluralnosti, ki jo imamo v Evropi. Okrepiti moramo možnosti, ki že obstajajo podpiram to, kar piše v eh, poročilu, da moramo spodbujati več jezikovnost pri študijah in raziskovanju. Jezikovne tehnologije obstajajo že več kot 30 let in to moramo izkoristiti. Moramo pa to ugraditi že v načrtovanje določenih programov. Dostop do interneta pomeni dostop do različnih virov, in te vire lahko pripravimo v različnih jezikih. Pomembno je, da se nadaljuje razvoj prepoznavanja govora v več jezikih. Komisijo moramo pozvati, da izboljša kakovost večjezičnosti, še posebej preko jezikovnih tehnologij. Vzpodbuditi moramo tudi usposabljanje na področju jezikovnih tehnologij tudi v okviru naših univerz. Torej, razvijati moramo naše, naša znanja in naše zmogljivosti ter podporo več jezikovnosti v okviru Evropske unije. Strinjam se, da se mora komisar temu bolj posvetiti in da mora biti to pomembnejše v njegovem portfelju. Hvala lepa. Najlepša hvala. Komisar Navračič, ki je pristojen za kulturo, je pristojen tudi za več jezikovnost. Torej, v komisiji že obstaja takšen portfelj. Gospa Šojdrova, izvolite. Najlepša hvala. Hvala, da ste mi dali besedo. Rada bi se zahvalila poročevalki. Besedilo je namreč zelo dobro pripravljeno. V poročilu jasno spregovorimo o tveganjih, pa tudi o priložnostih. Digitalne tehnologije namreč lahko uporabimo za boljše komuniciranje, pa tudi zato, da izboljšamo situacijo in položaj manjšinskih jezikov, tudi zato, da poučujemo manjšinske jezike, naprimer. Tukaj imamo tudi predlog, da bi komisar prevzel portfelj več jezikovnosti. Potem se tukaj predlaga, da se vzpodbuja raziskave in tehnološke platforme za več jezikovnost. S tem se strinjam. Jezik je orodje za komunikacijo in v Evropski uniji potrebujemo neko lingvo franko, nek jezik, v katerem lahko vsi komuniciramo. Sama mislim, da bo to vlogo prevzela angliščina, namreč vse čas uporabljamo angliščino, veliko terminologije je v angliščini in torej to je jasno. Vseeno pa moramo razumeti, da jezik predstavlja kulturo nekega naroda in njegovo mentaliteto. Zaradi tega moramo zaščititi nacionalne jezike, namreč s tem zaščitimo tudi kulturo. Če želimo ohraniti kulturno raznolikost Evrope, moramo zaščititi tudi raznolikost naših jezikov, drugače Evropa ne bo več ista. Hvala. Fien. Najlepša hvala. Gospa Boško, izvolite. Köszönöm szépen, és mivel elhangzott, hogy a lingu... Hvala lepa. Nekdo je rekel, da, je, da se prepogosto uporablja angliščina, zato bom sama spregovorila po mačarsko. Pozdravljam to poročilo in strinjam se za njegovo vsebino. Namreč res je pomembno, da obravnavamo to vprašanje. Gospod Tibor Navraščič je res eh, odgovoren tudi za več jezikovnost v Evropi in njegov urad ima nekaj zaposlenih, ki obravnavajo to vprašanje, ampak žal obstaja samo zelo malo število več jezikovnih projektov. Upam, da bo to poročilo uspodbudilo razvoj na tem področju in nam omogočilo, da bi bolj poudarili pomen več jezikovnosti. Namreč eh, izjemno pomembno je, da jeziki manjših držav zavzamejo pomembnejši položaj v digitalnem svetu. Kar pa se tiče manjšin in regionalnih jezikov, te moramo bolj poudariti v posameznih regijah, predvsem pri izobraževanju. V primeru, da se te regionalne jezike govori na lokalni ravni, je izjemno pomembno, da lahko skupnost, ki je več jezikovna, uporablja ta jezik. Jaz prihajam iz Mačarske in meni je relativno vse eno, kar se tiče uh, Velščine, ampak uh, mislim, da je za ljudi, ki živijo v Velsku, to zelo pomembno. program za raznolikost je pridobil veliko podpisov in eh, na tak način lahko spodbudimo pripravo nove zakonodaje, ki bo podprla uporabo manjšinskih jezikov v izobraževanju in digitalnih medijih. Če še niste podpisali tega predloga, lahko to seveda še storite. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Gimeliš Baba, izvolite. Sí, um... Bueno, yo lo que me ocurre es que... Hvala lepa. Jaz nisem eh, človek, ki bi romantiziral jezike ali kaj drugega. Pri romanskih jezikih je tako, da ljudje, ki govorimo romanske jezike, pogosto ne govorimo angliščine, vsaj ne prav dobro. Mislim, da je nek filozof ali nekdo drugi dejal naslednje. Obstaja samo ena stvar, ki je bolj grozna kot to, da drugim usiljuješ svoj jezik. In to je to, da nimaš jezika, ki bi ga lahko eh, sploh usiljeval. Nekaj takšnega. Najlepša hvala. Hvala lepa, Luigi Morgano. <clears throat> Semplicemente volevo porre un tema, un conto all'interno. Hvala lepa. Rad bi izpostavil naslednjo točko v razpravi. Vprašanje, ali potrebujemo neko lingvo franko, je zelo zanimivo. Namreč po brexitu se lahko zgodi, da bomo imeli uradni jezik v Evropski uniji, ki ga ne bo nihče prevzel. Kaj se bo zgodilo potem? Ja, to je res zelo zanimivo vprašanje. Gospod Malinov, izvolite. Izgledaš, da sta na. Hvala lepa. Torej, enakost in enakopravnost jezikov lahko izkažemo že tako, da govorimo o maternem jeziku v našem odboru, to je res. Bi pa izpostavil problem, ki morda ni v celoti v okviru tega poročila. Sam govorim enega izmed jezikov novih držav članic Evropske unije. In sprejemanje jezikovnih certifikatov je včasih problematično. Namreč eh, obstaja veliko ovir pri tem, ko želi nekdo priznati certifikat o jezikovnem znanju. Države članice, ki imajo manjše jezike, preprosto nimajo dovolj struktur za to, da bi zagotovile izobraževanje maternega jezika za njihove del, državljane, ki živijo v tujini, v drugih državah članicah. Torej, prvič se dogaja, da naši mladi živijo v tujini in se seveda naučijo jezika države članice, v kateri živijo. Po drugi strani pa nimajo izobraževanja v maternem jeziku. To preprosto ni na voljo. Poznamo British Council, Goethe Institute in podobne jezikovne inštitucije. ampak žal za druge jezike ni izobraževanja glede maternega jezika. Mislim, da je to pomembna priložnost in da bi morali to vključiti v naše poročilo na nek način. Hvala. Hvala lepa. Še en komentar z moje strani. Najlepša hvala najprej za pripravo tega dobrega poročila. Razprava je pokazala tudi na to, da gre za dejansko in pomembno problematiko. Želela bi si, da bi tudi v evropskih inštitucijah bolj resno vzeli to problematiko kot doslej. Pred kratkim sem bila v situaciji, ko sem morala napisati zelo jezni dopis na komisijo. Zakaj? Celo v šestem programskem letu Erasmusa Plus so informacije na spletni strani Evropske komisije večinoma samo v angliščini. To velja tako za smernice programa, kot tudi za druge dodatne informacije. Pri programskih smernicah imamo določene druge jezike, naprimer francoščino, ampak v manjših jezikih te informacije niso na voljo. Komisija se je takoj odzvala in seveda obljubila, da bodo popravili situacijo. Jaz bom v naslednjih tednih preverila, ali se je kaj spremenilo, seveda. Ampak mislim, da moramo tudi mi postati bolj aktivni tukaj, ko gre za več jezikovnost in to, da morajo biti dokumenti na voljo v vseh 24 uradnih jezikih. Na tak način lahko prispevamo k temu, da bodo tudi manjši jeziki dobili svoje mesto, da ne bodo izginili in da bodo vsi državljani in državljanke imeli dostop do informacij o Evropski uniji mislim, da je naša odgovornost in eh, naša naloga, da mi vedno znova opozarjamo na to in včasih pošljemo kakšen jezen dopis komisiji, naprimer. Tudi v parlamentu se pogosto zgodi, da določena elektronska pošta ali določeni dokumenti, da so poslani v najboljšem primeru v treh jezikih, ne pa v vseh 24. In to je res problem. Torej še enkrat najlepša hvala poročevalki in poročevalcem v senci, želim veliko uspeha, ampak pripričana sem, da bo to zelo dobro poročilo, ki se pripravlja. Upam, da bo to poročilo na koncu imelo tudi učinek na dejansko situacijo. Tako sedaj bi vprašala komisijo, ali želijo kaj dodati pri tej razpravi. Okay. Zgleda, da ne, prav, potem pa najlepša hvala. Jill Evans bi dala besedo še enkrat, da se lahko odzove na komentarje, ki so jih podali kolegi. Najlepša hvala, predsedujoča. Vsi ti komentarji odražajo velik interes za to vprašanje. Kažejo na to, kako pomembna je ta problematika. Prepričana sem, da lahko s tem poročilom naredimo neko spremembo na tem področju. To je vprašanje, ki je pomembno za celotno Evropsko unijo. Namreč uspešna komunikacija ni mogoča, če čisto dobesedno ne govorimo istega jezika. Torej, gre za vprašanje, ki je pomembno za prihodnost Evrope. Vsi komentarji in odzivi kolegov me veselijo in eh, veselim se tudi prvega sestanka poročevalcev v Senci, veselim se prispevkov, ki jih bodo podali kolegi. Hvala. Hvala lepa. Še enkrat bi vas spomnila, da je 10. april ob dveh rok za predloge sprememb, 16. maja pa bomo o tem glasovali v odboru. Tako, sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu, številka 11. Gre za osnutek mnenja o evropski državljanski pobudi. Pripravljalec mnenja je kolega Džambaski. Rok za predloge sprememb je 26. marec ob dveh. V odboru bomo glasovali o tem poročilu 25. aprila. AFKO pa je vodilni odbor tukaj in v AFKO se bo glasovalo 24. maja. Gospod Džambaski, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Spoštovani kolegi. Evropska državljanska pobuda je del Lizbonske pogodbe. Gre za inovativni instrument, ki vzpodbuja neposredno demokracijo na mednarodni ravni znotraj Evropske unije. Načela te pobude so takšna, da želijo državljanom naših držav članic ponuditi priložnost, da pripravijo posredno zakonodajno pobudo. Gre za relativno zapleteno orodje, ki po izkušnjah iz preteklosti potrebuje reformo. Na podlagi dela v našem odboru Kult, pa tudi v odboru AFKO, smo v letu 2017 pripravili predlog, ki je komisijo pripravil do tega, da bo ukrepala pripravljenih je bilo nekaj študij in tudi posvetovanje z deležniki. Prenovljen predlog komisije bi lahko odpravil določene probleme, ki še obstajajo pri evropski državljanski pobudi. Tako so naprimer znižali starost, pri kateri lahko državljani sodelujejo v takšni pobudi. To je jasen signal, jasno sporočilo mladih generacijam, ki jih politični procesi pogosto ne zanimajo. Na tak način jih lahko vključimo v postopke odločanja. Moram pa povedati, da na določenih področjih nisem zadovoljen, namreč v predlogu komisije niso našli rešitev za določene zadeve. naprimer minimalno število držav članic, ki morajo sodelovati v državljanski pobudi. To se ni znižalo. Poleg tega nimamo načina, kako se uspešna državljanska pobuda potem spremeni v zakonodajni predlog. Namen državljanske pobude je to, da bi pripravili eh, na koncu nek zakonodajni predlog, ki ga Evropska komisija pripravi na podlagi državljanske pobude, potem pa to sprejme ta svet in Evropska, Evropski parlament. Samo štiri državljanske pobude so uspele prestati prvo fazo. Evropska komisija pa na podlagi teh pobud ni pripravila nobenega predloga. Hvala lepa in veselim se nadaljnega dela. Hvala lepa, gospod Džambaski. Besedo bi dala poročevalcem v senci. Najprej gospod Malinov, izvolite, največ dve minuti imate časa. I mean, well... Hvala lepa. Vsi moramo pozdraviti to um, spremembo pobude, ampak prepričan sem, da bo pobudo potrebno spremeniti in izboljšati še tretjič in četrtič. Torej, mislim, da moramo to razumeti kot prvi korak v dobro smer, ni pa to nekaj, kar eh, je radikalno spremenilo pobuda. Evropska unija je eh, demokratična skupnost in sedaj smo torej s, to, s tem orodjem se poskušali kar se da približati neposredni demokraciji. Jaz pozdravljam te spremembe, ki jih predlaga komisija, namreč gredo v pravo smer. Rad bi izpostavil tudi to, da je komisija znižala minimalno starost za sodelovanje v tem postopku iz 18 let na 16 let. Čisto praktično gledano, v večini držav članic mladi lahko vo, grejo na volitve in volijo šele pri 18 letih. Ta pobuda eh, torej omogoča mladim, da so lahko politično aktivni dve leti samo na evropski ravni. Torej, mladi bodo ugotovili, da so njihove prve politične izkušnje pridobili na evropski ravni in to je zelo dobro predlog lahko seveda kritiziramo, da ni dovolj eh, radikalen, da ni dovolj ambiciozen in tako naprej. Ampak po drugi strani se je znižalo število osebnih podatkov, ki jih morajo državljani podati in sedaj smo osnovali eh, sodelovanje pri državljanski pobudi na podlagi nacionalnosti, ne pa tudi nacionalnosti in kraja prebivališča. To je zelo dobro. Spremembe morda niso tako ambiciozne, kot smo si želeli, gredo pa v pravo smer. In so tudi dobra podlaga za naslednjo revizijo, ki jo bomo pripravili morda čez nekaj let. Hvala. Najlepša hvala, kolegica Eliana Rodrigues, izvolite. Hvala, predsedujoča. Tudi jaz bom govorila v svojem maternem jeziku portugalščini. Najlepša hvala. Mislim, da bi morali izkoristiti ta predlog eh, prenovitve državljanske pobude. Evropska komisija si želi izboljšati situacijo. Evropska državljanska pobuda se je sedaj izboljšala, odpravili smo določene ovire. Omeniti je potrebno tudi to, da so se znižali stroški za pripravo državljanske pobude in da so odpravili določene ovire jezikovne ovire, o tem smo pravkar govorili v prejšnjem poročilu. Podpreti moramo to prenovo, namreč želimo omogočiti našim državljanom, da bodo čim bolj neposredno vključeni v evropsko politiko. Prav zato je pomembno, da državljanom ponudimo tudi tehnično in pravno podporo pri pripravi takšne pobude. Potrebno pa bi bilo tudi podaljšati časovne roke, naprimer čas, ki ga imajo na voljo za zbiranje podpisov. Pa tudi v končni fazi bi podaljšali roke, po mojem mnenju. Mislim, da je predlog še vedno relativno fleksibilen. Komisija je v prvi fazi zavrnila veliko število pobud češ da niso um, sprejemljive. In na ta način res ne izkoriščamo priložnosti, ki nam jih državljanska pobuda ponuja, torej da po povabimo naše državljane, da sodelujejo pri pripravi politik na evropski ravni. Prav zato mislim, da je morala komisija informirati pripravljalce državljanskih pobud ampak tukaj prihaja do konflikta interesov. Namreč eh, pogosto so te državljanske pobude naslovljene na njih, na komisijo torej. Evropska državljanska pobuda je urodje za participativnost in sodelovanje državljanov pri evropski politiki in zato moramo to uspodbujati. Našim državljanom moramo dati možnost, da se neposredno vključijo v politiko. Hvala. Najlepša hvala, Liana. Mari Teres Jiménez, izvolite. Sí. Bueno, lo primero de todo le quiero agradecer. Hvala lepa, predsedujoča. Najlepše bi se zahvalila gospodu Džambaskiju za delo, ki ga je upravil pri tem poročilu. Želimo si, da bi pridobili učinkovito orodje, ki ga lahko, učink, eh, ki ga lahko izkoristijo evropski državljani. Le štiri državljanske pobude so dosegle en milijon podpisov. Mislim, da to pomeni, da moramo bolje informirati naše državljane o tej možnosti in poenostaviti postopke pri državljanskih pobudah. Komisija je upoštevala mnoge predloge Evropskega parlamenta, kot je naprimer znižanje minimalne starosti in to, da se organizacije same odločajo o datumu začetka zbiranja eh, podpisal, ali pa da se celo um, državljanska pobuda oblikuje na drugačen način. Strinjam se s tem, kar je povedal gospod eh, Džambaski, strinjam se z njegovim predlogom, da se zmanjša minimalno število držav članic, ki sodelujejo na pet. Pomembno je, da imamo boljšo strategijo komuniciranja. Le na tak način bo ta pobuda res učinkovita in bo omogočala državljanom, da so vključeni v evropske politike. Hvala. Najlepša hvala. Kolegica Nirija, da izvolite. Hvala. Jasno je, da mora komisija storiti več, ko gre za to, da komisija posluša države državljanov. No, koliko je komisija naredila preko te državljanske pobude. Rezultat ni ravno najboljši, kot so že prej rekli kolegi, samo štiri uspešne pobude smo imeli in kar je res najbolj grozno, pri dveh pobudah sploh ni bilo na koncu nobenega ukrepa in potem na koncu rečeš, ja, v redu, zbereš milijon podpisov, čez vse to greš, čez cel postopek in potem na koncu ni čist tega, to je čista potrata časa. In kakšno sporočilo potem pošleš evropskim državljanom, češ, ja, želimo, da se vključite v demokracijo, ampak na koncu pa ne bomo nič storili. Skratka, to je zelo slab rezultat, to lahko rečemo glede te pobude. Je pa to vendarle v teoriji zelo dober mehanizem za participativno demokracijo. No, sedaj ta predlog uredbe mislim, da bo še poslabšal eh, stanje in komisija bo imela še več manevrskega prostora za tehnične manevre, da bo potem začela uvajati novo zakonodajo, če ji neka pobuda ne bo všeč, državljanska pobuda. Tukaj vsi govorimo o ponestovitvi, ampak gledajte, v nekaterih državah nimate, ne vem, na milijone ljudi, v moji državi je že tako, da smo naprimer par milijonov na vse in potem je težko dobiti milijon državljanov, naprimer. Zato moramo tudi poštevati geografske značilnosti nekaterih naših držav, kajti um, včasih državljani ne bodo nečesar dosegli, razen če ne bomo imeli čezmejne pobude, kjer imamo potem milijon državljanov. Ampak gledajte, še nekaj. Vse to je čisto nesmiselno, če na koncu ne bo ukrepov. Nima smisla, da se ljudje podpisujem, potem na koncu ni čist tega. Hvala. Najlepša hvala. Jill Evans, izvolite. Hvala. In hvala poročevalcu. Se strinjam številnimi pripombami kolego. Mislim, da pri državljanski pobudi je bilo upanje visoko na začetku nekatere organizacije, nevladne organizacije so zelo pozdravile to pobudo. Sedaj pa moramo stvari ponastaviti. Sploh je treba bolj vključiti mlade, naprimer. Treba je mlade eh, bolj vključiti v to delovanje. To bi bilo zelo dobro, ker to smo rekli v redu. To bo sedaj možnost za državljane, da sodelujejo v delovanju Evropske unije. Sedaj moramo proučiti to, kako bo to delovanje bolj učinkovito delovala v praksi. Hvala. Brez mikrofona. Um, hvala. Gospa predsednica, um, sem pristojen za ta dosledek v komisiji. Hvala lepa, da ste nas povabili in hvala lepa vsem za ta predlog in pa za predloge sprememb. Ja, vem, nekateri poslanci so dejali, da predlagate določene spremembe in naj nakratko izpostavim glavne cilje naše revizije. Glavni elementi predloga komisije so, da bi bila ta državljanska obuda bolj dostopna, da bi bilo manj bremena, ter pa vse skupaj predvsem bolj enostavno. In potem drugi cilj, to, da bi lahko izkoristili celoten potencial kot eh, mehanizma za nove razprave na evropski ravni in pa, da bi bila Evropa bliže državljanom. To sta dva glavna cilja, ampak če stvari ponastavim. Komisija tukaj, predvsem Junckerova komisija, torej, eh, in mislim, da je to dejansko dosegla, želi poskrbeti za to, da bomo čim več pobud dejansko registrirali na koncu in potem kot drugo, da je maksimalen um, rezultat eh, to, da se doseže milijon podpisov, to je, da je možnost za to čim večja. In sedaj, torej, smo imeli samo zdaj pobudi, um, zastavite Brexit um, in to, gostovo, boste rekli, da to ni pristojnost komisije, da v bistvu mi kot komisija uveljavljamo pogodbe glede Brexita in da tukaj potem sprejmemo dodatne ukrepe. Gotovo se tukaj strinjate. Skratka, gotovo lahko rečem, da komisija je uh, storila vse za to, da bi stvari prostavili tudi s tem trenutnim predlogom. In hvala pa vsem, da ste izpostavili uh, um, vse ta leta, teh 16 let. In vem, številni državljani še ne morejo izraziti svojega mnenja na nacionalni ravni. In če bomo sedaj ohranili teh 16 let, potem bi lahko to storili. In še nekaj, običajni cikl pred kakršnokoli pobudo, preden se ta dejansko uveljavi v praksi in preden se to potem pretvori v ukrepe, je ponovadi 18 mesecev. Uh, torej naprimer, um, ko je nekdo eh, podprl pobudo um, in potem, čez ne vem, slabe dve leti, je ta oseba že stara 18 let, ne več 16. Skratka, želimo tukaj še razširiti to možnost, da bi čim več ljudi lahko vplivalo na evropske pobude. Potem kot drugo, sedaj imamo že trenutno določene ukrepe za pomoč, ampak bomo to še razširili, sploh preko te platforme za sodelovanje, ki jo predlagamo, hvala lepa parlamentu. Uh, za pilotni projekt, ki nam omogoča financiranje. Da s tem začnemo. In 10. aprila imamo te eh, dneve za državansko pobudo in prosim, pozite tja, um, ekonomsko socialno odbor s komisijo to organizira in takrat bomo začeli z prvo fazo te platforme. To bo res platforma za razpravo, tako da bodo državljani lahko izmenjavali stališča, se zbrali. Eh, trenutno imamo eh, sedem takšnih pobud, potem naprej se lahko organizirajo kampanje, lahko se pogovarjamo o financiranju teh kampanj, o komunikaciji in tako dalje. Za vse to gre in upam, da bo to potem še lahko pospešilo um, možnosti za te pobude, sploh tiste, ki bi dosegli teh milijon podpisov. Pa še nekaj, kar ni bilo omenjeno, ampak je to predlog sprememb. Namreč želimo uvesti delno registracijo zakonito. Trenutno komisija to že počne. Mogoče, ni, mm, mogoče registrirati celotne pobude in zato teh zadnjih eh, nekaj pobud ni bilo uspešnih. Ampak sedaj bi lahko imeli vsaj delne registracije. Torej, to je pomembno, to je bilo potem tudi v zakonu. Namreč, kaj tukaj predvidevamo? ko se pobuda pošle komisiji za registracijo in če komisija najprej meni o prvi obravnavi, da zaradi nekaj teh določ morda te pobude ne bo mogoče registrirati, potem bi stvari nazaj predali organizatorjem v mesecu, potem bi jih informirali, potem imeli še kakšen mesec, da to proučijo, ali želijo dejansko tako formulirati svojo pobudo, ali želijo kakšne stvari črtiti. Komisija seveda ne bi tega pisala za njih, to je jasno. Ne želimo imeti nobene vloge pred tem, ampak bi jim pa svetovali, kolikor je le v naši moči. Glede tega, kako bi lahko stvari izboljšali in kako bi lahko potem eh, povečali možnosti, da bi na koncu prišli do registracije. To je že možnost in kot piše v vašem predlogu, potem je tudi mogoče še registrirati preostanek. Eh, no, ampak po našem mnenju um, bi to, kar vi predlagate, stvari zapletlo, ne pa ponestavilo. Torej, mi predlagamo tole. Oni lahko to nam pošljajo, potem mi pregledamo, izpostavimo morbitne težave in potem pošljemo nazaj. Torej, to je vsega skupaj tri mesece. Potem bi imeli čisto jasnost in celotno registracijo. Če pa to delno ali po celoti zavrnemo, potem je vedno še tudi možnost eh, pritožbe na sodišču. To smo že videli naprimer v prejšnjih primerjih. Šest primerov naprimer v predloženih sodišču in pri dveh je sodišče imelo drugačne stališče kot pa komisija. Pri štirih, to je 66 odstotkov, 2,6, ehm, pa so potrdili to, kar je rekla komisija. Torej ne gre za to, da bi mi želeli tukaj manipulirati. Ne, ravno obratno, mi želimo samo pomagati. Kot rečeno, pri 4 od 6 smo imeli pravo, pri 2 ne, ampak pri teh smo potem storili to, kar je predlagalo sodišče, smo to ponovno registrirali. Skratka, spoštujemo to, kar pravi sodišče s vami sobami. Pa še nekaj bi rad izpostavil. Kot je že omenjeno, organizatorji bi imeli tri mesece, v kateri se lahko pripravijo za to, da bi sprožili pobudo. Tukaj v odboru se predlaga šest mesecev. To je nekoliko več, kot pa gotovo potrebujemo, kajti on že med registracijo pripravlja to pobudo in zainteresirane strani mislim, da ne želijo podaljšati tega obdobja na šest mesecev. Če vse skupaj um, šteješ, je trenutno 21 mesecev, torej še 3 mesece, je to 24 mesecev, 2 leti. Skratka, tisti državljani, ki se trudijo, želijo seveda, da bo postopek ne predolg. Pa še nekaj glede zbiranja na spletu. To je pomembno, tako da zmanjšamo breme za organizatorje, tako da državljani lahko tudi lažje dobijo dostop do teh popisov in po našem mnenju bo to še ena izboljšava. Pa še nekaj za konec. To je pomembno tudi zaradi odgovornosti pri varstvu podatkov. Namreč, ko organizatori uporabljajo ta sistem spletnega zbiranja pod 2020, potem v bistvu organizatorji ne bodo več eh, pravno odgovorni za zbiranje podatkov, varstvo podatkov. In to je pomembno za njih. To ste omenili v več predlogih. Po našem mnenju želimo v 80 členov vse določbe glede varstva podatkov, tako bodo organizatorji in pa državljani lažje vedeli, kakšne so njihove obveznosti, kakšne so naše obveznosti. Če bomo to razpršili po več členih, potem bo na koncu to zadržavljanje še bolj zapleteno, kajti državljani pač niso vedno seznanjeni z vsemi podrobnostmi pravnih formulacij. To za konec um, se upravičujem, ker sem bil predolg, ampak upam, da je to moja uh, zadnja uh, <clears throat> pripomba glede tega dosega. Hvala lepa. Poleg vprašanja, kaj lahko organizacijsko še izboljšamo je odločilno vprašanje tudi že bilo izrečeno, morda bomo se s tem morali nekoliko bolj intenzivno ukvarjati, kaj se pa potem kasneje dogaja s uspešnimi državljanskimi pobudami, ki nas dosežejo. Potem to, ki je obtiči, ali smo mi kot Evropska institucija, kot parlament, svet ali komisija, obvezani se ukvarjati s tem, s kakršnekoli rezultatom že. Mislim, da morajo državljanke in državljani ki se lotijo take pobude, ki jo podajo, da imajo vsaj pravico, da se resno smiselno s tem ukvarjamo. In to mislim, da velja tako za komisijo, kot tudi parlament, pa seveda tudi svet, kot so zakonodajalca. Mislim, da moramo to tudi upoštevati, kaj ti, če to kar tako nekje obtiči, potem ta državljanska pobuda seveda povzroči samo frustracijo, ne približa Evrope državljanom. Na kratko, Silvija. Prima, e che condido perfetto. Ja, samo dvoje. Hvala. Kot prvo, se strinjam, uh, eh, gledajte, te platforme 50 let, v nekaterih državah imeli 5 let. No, ampak potem je treba to še razčistiti. Poročevalce bo o tem odločil. Ampak uh, tudi torej, rezidentstvo, zelo pomembno prebivališče in potem tudi ponastavitve. Tukaj so tri pomembna politična vprašanja, torej kor, to, kar pravi predsednica, se strinjam s tem, no pa gledajte, tukaj ne vem, ali je res komisija povedala, kaj se bo zgodilo poznaje, ali obstaja kakšne povezave. V redu, najprej registracija in potem pogajanja, ampak najprej potrebujemo nekaj časa za to. Kaj pa potem? Zato me zanima, gospod pročvalec, V 15. členu je zelo pomembna določba, ki se nanaša na komisijo. Torej, mislim, da bi morali to odrožbo ohraniti, glede tega, kaj mora storiti komisija. Kajti, če ne bo besedilo zelo razvodenelo, potem bi um, v bistvu to črtali in komisiji ne bilo več treba povedati, kaj želi storiti. Hvala lepa, sedaj pa za konec še kolega Dombacki. Ne? Prav. Potem pa bomo kasneje to razjasnili na sestanku koordinatorjev in na koncu tudi na glasovanju. Naj spomnim, 26. marec ob 12. je rok za priloge sprememb, 25. aprila pa bo glasovanje. Gospodu Džambackemu in poročalcem Senci želim veliko uspeha pri nadaljem delu. Tako, sedaj pa prehajamo na zadnjo točko na našem dnevnem redu, vse kar se tiče z navzočnostjo javnosti, gre za uvoz kulturnih dobrin. Pripravljalec mnenja je Santiago Fisas, rok za predloge sprememb, pa je 26. marcu ob 16. 7. junija bomo glasovali o tem mnenju. Pristojna odbora pa sta INTA in IMKO skupaj. Santiago, predajam ti besedo za predstavitev mnenja. Prosim. Eh, Hvala, gospa predsednica. Kot poročevalec za odbor Kult glede uvoza kulturnih dobrin. Kot rečeno, um, tukaj ste pristojni odbora Inta in pa Inko. Uh, bi rad povedal naslednje. S tem predlogom želimo odpraviti probleme glede pranja denarja in pa alternativnega vira financiranja turizma, vključno s plenjenjem pa tihotapljenjem antikvitet. To je sploh pomembno v okviru leta 2018 kot leta varovanja kulturne dediščine. Komisija je najprej proučila to, kako lahko odpravimo probleme um, glede nekaterih kulturnih dobrin, ki so bile nezakonito izvožene iz države izvora. Potrebujemo dovoljenje za izvaz, sploh ko gre za dobrine, ki um, so bolj izpostavljene v plenjenju. Sploh je treba tudi pogledati, naprimer, v katere države članice je treba uh, to uvesti. In še nekaj, potrebno tudi izjavo o dobrem imenu voznika, torej da tam piše, da je bilo tročno blago zakonito voženo. Potem eh, komisija potem predvela še izjemo glede tega dovoljenja, ko gre za to, da naprimer je država izvoznica vsega, zadnja država, kjer je blago še obstalo. Če je naprimer ta država podpisnica UNESCO, potem je treba pokazati, naprimer, da je um, bil uvoz um, zakonit iz zadnje države, ne pa iz države izvora. Zelo pomembno je, da se lotimo tega financiranja nezakonite dobrin, sveda pa ne smemo vplivati na zakonite dobrin uvoze in zakonito trgovino. Mislim, da torej, zakonit izvoz zelo pomemben in treba je torej, imeti to odvoljenje o zakonitem izvozu. Včasih je praktično nemogoče dobiti celotno sled vse do začetne države izvora. Torej, ne smemo zahtevati vsega, tako lahko zmanjšamo upravno breme in pa tudi dokazno breme za vse operatere na trgu. Potem je tukaj še stvar o tem, da podpisnice ne izvajo konvencije UNESCO na enak način. In glede na to vidimo, da težko zagotovimo enakopravne pogoje. Zato mislim, da moramo odpraviti te razlike med državami, podpisnicami in pa ne podpisnicami. Potem imamo še to starost, omejo 250 let za vse kategorije kulturnih dobrin iz priroge. Na začetku se mi je zdelo, da to sicer ni relevantno, ampak morda bi lahko povišali to omejo na 500 let. Kaj ti stvari o tem, da večina teh dobrine je itak, eh, vsaj 500 let, stara. Mislim, da če bi spremenili te razlike, potem bi zmanjšali pravno breme za vse operatere na trgu, ne bi pa ogrozili najbolj relevantnih kulturnih dobrin. Potem še nekaj. Besedilo komisija upošteva naprimer kulturne dobrine tudi v namenem akademske raziskovanja, bi pa lahko vključili še dela za restauracijo pod te izjeme. Pa še nekaj besedilo komisije pravi, da mora biti blago zakonito uvoženo iz eh, države. In tukaj je potem omojeno na obdobje enega meseca. No, če bi odpravili to določbo, potem mislim, da to lahko povzroči pravno negotovost. In to mislim, da je lahko problem. In potem še kot peta točka, treba tudi pogledati vlogo kulturnih uvoženih dobrin eh, med carinskimi organi. Lahko bi dobili še dodatne informacije ali pa tudi fizično preverjanje teh dobrin. Kulturne dobrine so zelo specifične in carinski agenti jih imajo nekaj časa pri sebi, zato je treba zagotoviti to, da bodo skladišča, ki se to hrani, ustrezna, torej da ne bo poškodb. In še nekaj, treba je ponastaviti prihod na nov sistem in zato potrebujemo pravo zmogljivost za države članice za vse strokovnjake, ki se ukvarjajo s tem, potrebujemo kampanje za povečevanje ozaveščenosti in tako dalje. Potem potrebujemo tudi kontaktne točke in pa informacijske točke v državah članicah za to. In še pomembno je, da okrepimo elektronsko registracijo, tako da bi poravnavali tudi vse izjave, eh, naprimer glede uvoznih licenc. Vse te je treba pravilno registrirati. Potrebujemo elektronski sistem, ki bo celoti operativen za izmenjavo informacij med organi v državah članicah. Tako da bi kar se da zmanjšali um, tveganje za foreign shopping, torej za iskanje ugodnejšega sistema. Pa še nekaj moramo vedeti. Cilj vsega tega je kot prva seveda zaščita kulturne dobrine, ampak tudi boj proti nezakonite trgovini, kajti iz tega se potem tudi financira terorizem in pa podobne dejavnosti organizirana kriminala. Hvala lepa torej vsem za sodelovanje, upam, da bomo imeli tudi dobro razpravo o tem vprašanju in upam, da bomo lahko dobro delali na poti od tega, da bomo prišli do dvojnega cilja. Torej, kot prvo, to, da se bojimo proti nezakonitemu financiranju terorizma in pa kot drugo, da zagotovimo ustrezno zaščito kulturne dediščine. Hvala. Santiago. Luigi Mogano, bitte. Allora, innanzitutto, Luigi Morgano. <clears throat> a nome del mio gruppo politico, ovviamente mi associo. Hvala. Tukaj na svoje politične skupine povem, da se seveda strinjam s temi cili poročevalca. Treba je pogledati, kaj je tukaj bistvo tega vprašanja. Par stvari bi dodal. No, mislim, da je stvar bolj kompleksna, kot pa je bilo predstavljena. Bom poskušal pozeti glavne točke, bomo tudi podružili nekaj predlogov sprememb kot piše poročilo, je nujno sprejeti učinkovite ukrepe v Evropske unije, zato da se bojimo proti nezakonitemu uvozu kulturnih dobrin. Torej, tu gre tudi za tihotapljanje, uh, eh, antikvitet, sploh, ko se s temi tihotapljanji potem financira terorizem in pa druge dejavnosti. Prav tako pa potrebujemo tudi ustrezne specializirane organe, ki se s tem ukvarjajo. To imamo naprimer v Italiji. In še nekaj, če sem čisto zelo konkreten. Naprimer, včasih je treba potem zadržati kakšno dobrino, če prihaja naprimer iz države, kjer je uh, eh, potekla vojna. To moramo omogočiti. Takšna takšne dobrine treba zadržati. Mi smo tukaj odbor za kulturo, mislim, da se moramo sotočiti na pomembne stvari za nas, ker je to pač kultura, to torej je za nas bolj relevantno. Tukaj, kot prvo, moramo poskrbeti za to, da kulturna in arheološka dediščina ne bo poškodovana, eh, torej potem, ko prihaja iz držav izvora. Tukaj se pogosto pogovarjamo o tem. In še ena težava mi moramo odigrati svojo vlogo. Leto 2018 je Evropsko leto kulture dediščine, zato je to vprašanje še toliko bolj relevantno. No, tukaj, glede tega predloga, bi rekel, da uh, smo zelo kritični od tega, kar je storila komisija in pa tudi glede nekaterih predlogov pročevalcev. Um, ehm, kot prvo, bi rekel, da se strinjam s poročevalcem, da imamo določen postopek, tako da naprimer eh, stvari potekajo na spletu, potem da se lahko informacije hitreje izmenjujejo na spletu med organi in pa osebami, sploh med naprimer pristojnimi organi, carinskimi organi v državah članicah. Prav tako se tudi strinjam z kampanjami ozaveščanja za kupce. Potem je tukaj še več vidikov glede uradu za informiranje in podobno. Ampak to, kar pravi poročevalec tukaj, je pa nekaj, kar bi sam rad izpostavil. Namreč v četrtem členu bi presegli to, kar predlaga komisija, namreč da bi države voznice um, podpisali UNESCO konvencijo in pa kako se to obravnava. Gledajte, mi bi tukaj potem zaušli možnost, da se zapiše, kdo je država izvora, potem kar pozabimo na ta koncept države izvora. Glejte, zakaj to pravim? 144 držav je še pripisalo to konvencijo UNESCO. In potem je vprašanje to, koliko držav tega ne bi storilo in kaj bi to potem pomenilo v praksi, čemu se tukaj želimo izogniti. Mislim, da moramo iti ravno v obratno smer, kot pa se tukaj predlaga. Zakaj to pravim? To, kar je v novi zakonodaji, mislim, da mora biti kot prvo država izvora in to je zelo pomembno, tudi to mora biti v skladu z konvencijo. Če ne bomo omenili konvencijo UNESCO, potem to pomeni, da sploh ne želimo zaščititi tega področja in to je zelo protislovno in slabo. No, meni se tukaj zdi predvsem bistvo naslednje. To vprašanje kulturnih dobrin, drugi člen, to je bistvo za nas mi kot odbor imamo tukaj skupne pristojnosti z Imko in pa Into. Še par minut, lepo prosim, gospod predsednica. Gledajte, tukaj v predelitvi je govoril o tem, naprimer, da je starostna doba vsaj 250 let in pročevalec pravi, da bi lahko imeli 500 let. No, gledajte, mi se s tem niti slučajno ne strinjamo s 500 leti. No, ne vem, 500, mislim, da še nihče ni uporabil te starostne meje. Ampak 250 let pa je v skladu z nekaterimi mednarodnimi pogodbami. Tukaj bi omenil še par stvari, naprimer Haško konvencijo za varovanje kulturnih dobrin in sproženih konfliktov. Prvi člen konvencije, naprimer, tudi relevanten eh, glede tega, kako se zmanjšuje nezakonito uvažanje kulturnih dobrin tukaj imamo konvencijo iz leta 1970, potem imamo še eno konvencijo um, glede nekaterih drugih relevantnih vprašanj. Tam so nek, primer, nekatere starostne meje 50, 70 in pa 90 let. In potem še nekje manj kot 100 let. glede tega se lahko strimo. Glede, če bomo tukaj zapisali 250 let, če si potem pogledamo, ne vem, um, znamke ali pa glasbo, to potem sploh ne bo vključeno. Pa so to zelo pomembne stvari. Zaključujem, gospa predsednica. Uh, res mislim, da moramo tukaj zastaviti bolj relevantne politične cilje. Odbor za kulturo Um, Luigi sem bila zelo um, radodarna. Razeva. Ja, daljši si bil kot uh, sam poročevalec, se pravi, čujem. Uh, Trupel. The... Hvala. hvala Petra in hvala Santiago za predstavitev tega poročila. No, v tem odboru smo že večkrat govorili o tej zelo kočljivi temi. Zakaj kočljivi? Težko je to razrešiti namreč. Vidim tukaj, ja, potem gre za financiranje terorizma in pa za druge stvari. V nekaterih državah se uničuje umetnine, v nekaterih drugih državah potem želijo to uvažati ali pa stvari spremljati. Stvari so zelo raznolike po državah. Gre predvsem za zanemarjanje raznolikosti kulture. Nekateri želijo samo služiti s temi kulturnimi doprinami. Uh, in v bistvu jih sploh ne zanima ta umetnost in pa umetnine. Zato mi kot evropski zakonodajalci moramo biti zelo previdni, kajti tukaj to vpliva na naše glavne vrednote in pa na vladavino prava. Mislim, da tukaj predvsem gre za politično odgovornost, ker uh, marsikdo želi zlorabljati ta trg umetnin v svoje namene. In če tukaj ne bomo pozorni, potem bomo imeli velike težave tudi Evropske unije nasplošno, ker potem da bomo tudi mi del te scheme, torej da se zlorablja umetnine samo za zaslužek. Prej smo že govorili o konvenciji UNESCO in pa o državi zvora. Sedaj mi pripravljamo tudi predloge spremembe. Hvala lepa Santjaku. Tudi sedaj pred volitvami mislim, da je to zelo pomembno vprašanje za Evropsko unijo. Potrebujemo zelo jasna pravila in pa zelo ustrezne predpise za ta trg umetnin. Hvala. Hvala lepa. Silvia. Allora, ringrazio molto il collega Fisa, sei molto veloce. Hvala, zelo kratko. Gospod Morganež Marske je povedal, imam pa še nekaj pomislekov. Tukaj v predlogu komisije mislim, da se nekatere stvari prekrivajo. Na eni strani potrebujemo usklevanje teh uvoznih pravil in pa bolj specifično vprašanje je pa po drugi strani še možna zakonita trgovina iz držav, kjer poteka konflikt. Skratka, vse skupaj je precej zapleteno in težko je to prebrati. 250 let, tukaj se strinjam z gospodom Morganom, v nobeni mednarodni konvenciji, uh, eh, nijamo obdoba, ki je daljše od 100, uh, eh, ki je krajše od 100 let, se upravlja govornica. Uh, glede predpisov, ja, imamo lahko nekaj konkretnega, ampak glede tukaj ni pravega sklica na predpise in pa urede. Tukaj bi potem še omenila, naprimer, konflikte v Siriji in pa v Iraku. Glede, kaj se tukaj zgodi? V nekaterih državah poteka konflikt, komisija je pravena, da se to že omenila, namreč imeli bi prepoved uvoza iz konfliktnih držav tem državam bi morali pomagati pri tem, da naprimer ponovno pridobijo nazaj umetnine, kjer obstaja tveganje. Pogosto naprimer um, so te dobrine um, v rokah lokalnih arheologov ali pa kaj takšnega. Ampak kot rečeno tukaj <clears throat> v predlogu komisije niti določbe glede držav tekom konflikta. Pa še nekaj bi rada omenila. Ja, tukaj pa ti vprašanje carin ne govorimo naprimer tukaj o tem, da ni usposabljanja v številnih državah, tudi v moje države, naprimer, bi morali več govoriti o te povezave med carinskimi organi in pa kulturnimi organi. Nikoli nihče ne govori tukaj o teh povezavah. In še nekaj. Država članice mora sprejeti posebne enote, zato da bi, naprimer, se te enote izmenjava informacije o preiskavah. O tem ni, ni govora tukaj in to bi morali imeti vključeno. Hvala. Hvala lepa, Sabine Ferhajn. Hvala lepa. Najprej Santiago za osnutek mnenja, ki ga bomo verjetno še spremenili, tudi s predlogi spremem cilj in to je postalo jasno iz prispevkov, pa mora biti prepričitev nezakonitega uvoza dobrin v EU. Gre za uvoz dobrin in vse čas to mešamo z izvozom. Gre za uvoz, za izvoz imamo jasna pravila. Uvoz pa moramo urediti. Če pri uvozu na splošno imamo nekaj, kar bo zapletlo postopke, potem to ne bo vodilo k cilju ne gre za to, da bi trgovino s kulturnimi dobrinami zapletli, naredili skoraj da nemogoče ali to premenili z neverjetnimi težavami. Še prav posebno v konfliktnih regijah bi naj nezakonit uvoz iz teh držav preprečili. Nezakonito to prihaja v EU, kajti v bistvu nezakonitih dobrin seveda pri nas ne sme biti. To je naš cilj. Ko prihajajo te kulturne dobrine iz konfliktnih regij nezakonito, če pa prihajajo zakonito v EU. Tukaj pa ne moramo reči, da je to nezakonito in da moramo to preprečiti. Tam, kjer pa gre za rob kulturnih dobrin, kjer se, so se jih polistili nezakonito, tega se pa moramo lotiti. seveda na konfliktnih področjih moramo preverjati, ali so iz države izvora dobrine prišle zakonite ali ni, zakonito ali ne. Tam, kjer imamo torej konfliktna področja, bi morali imeti dokument, da dokumentiramo zakonit izvoz, zakonit uvoz. In kot je Santiago predlagal, bi tukaj lahko podprli načelo izvoza države, kot je predlagal. Sedaj pa še komisija. Želite spregovoriti? Ja, bitte. Prosim. Thank you very much, chair. Hvala lepa, predsednica. Na kratko. Naj najprej povem, da pozdravljamo to, kar se zdi zelo pozitivna ocena usmeritve predloga komisije. Naj pa povem, da sta dve točki, ki nam povzročata nekaj skrbi. Prva, razprava o 250 ali 500 let, letih kot minimumu. Komisija je tukaj vse čas skušala spostaviti ravnovesje, ki izpostavlja potrebo po zaščiti kulturne dediščine. Ne želimo pa seveda to preobremeniti z administrativnimi bremeni. 250 let je po naše ustrezna rešitev. In to temelji na operativnih rešitvah druge po svetu. Druga točka, ki bi omenil, kar se tiče razprave, izvora, kot razliko od države izvoza. Tukaj gre za zaščito interesa držav izvora. Karkoli že se bomo dogovorili, moramo to upoštevati in ne smemo ustvariti razmer, ko bi bilo enostavno obiti pravila. In zato imamo precej prazne določbe. Kar nekaj zanimivih zamisli je bilo podanih, zabeležil sem si jih in kot sem dejal, smo pripravljeni še nadalje prispevati k razpravi, tako politično kot tehnično. Hvala. Hvala lepa. Santiago, za konec, prosim. Gospod predsednik he escuchado con mucha. Hvala lepa, predsednica. Zelo pozorno sem prisluhnil temu, kar ste dejali. Sveda, ko sem govoril o 500 letih, je bil moj namen ta, da bi to bila samo zamisel, ki jo preučimo. Ni pa to seveda nekaj, kar je že zapisano črno na belem ne govorimo torej, o pomenu kar tako nekih kulturnih dobrin v EU. Govorimo o tem, da bi preprečili nezakonito trgovino in za financiranje terorizma. Kaj ti seveda terorizma se ne financira, običajno s prodajo znam s filatelijo. Gre za prodajo teh zgodovinskih artefaktov, ki prihajajo iz teh držav in se zdi, da so uh, starejše 500 let, seveda pa ne ustrajam pri teh 500 letih. Mislim pa, da potrebujemo neko določbo, ki bi preprečevala izvoz iz držav, ki so v vojnah. Potrebno si je to zelo pozorno ogledati in izpostavil bi tudi to, kar je dejala Sabine, da ne bi preveč zapletali zakonitega uvoza. To je tudi pomembno. Zeliko strokovnjaki na tem področju sem se pogovarjal, tudi ljudje, ki so dejavni na področju trgovanja starinami. Strokovnjaki za numizmatiko v Nemčiji sem se pogovarjal in so dejali, da če bi tu preveč zapletli, bi potem tudi običajna trgovina bila pomešana z nezakonito in bi potem bilo težko karkoli sploh še početi. Temu se je potrebno izogniti, pa tudi porasto stroškov pri takem uvozu. Strinjam pa se tudi, da moramo imeti sodelovanje med carinskimi in kulturnimi organi teh držav. Potrebno je imeti tudi ustrezno usposabljanje carinikov. Potrebno pa je tudi ozaveščati javnost o tem. Z veseljem se bom pogovoril s kolegicami in kolegi o teh vprašanjih še naprej. In prepričan sem, da bomo pripravili pozitivno, zadovoljivo rešitev. Potrebno je najti pravo ravnovesje med ostavitvijo nezakonite trgovine in ne preveč uvir za zakonito trgovino. Hvala lepa. Mislim, da je razprava pokazala, da gre za resnično izjemno pomembno temo kjer gre tudi za to, da najdemo pravo ravnovesje in da ugotovimo, kako preprečiti nezakonit uvoz, ne da bi istočasno onemogočili zakonito trgovino ali vsaj tako otežili, da bi bil praktično nemogoč. Pripričan sem, da bodo poročalci in poročalci senci našli dobro hitev. Želim vam veliko uspeha pri nadaljnih razpravah. Kot sem dejala, 26. marec, 16. ura, rok za predlog sprem, 7. junija pa glasovanje v našem odboru. Tako, hvala lepa. Končali smo z našim javnim sestankom. Imamo pa potem še eno točko brez navzočnosti javnosti, zato prosim vse tiste, ki eh, niste predvideni, da odidete iz dvorane, da bomo lahko nadaljevali brez navzočnosti javnosti, pa tudi prenosa prek spleta ne bo več.